Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, začeli bomo z ustanovno sejo. Sem Peter Lize. Kolegi me že sprašujejo, ali sem najstarejši član tukaj v odboru. No, upam, da ne, ampak eh, povedali so mi, da sem član z najdaljšim stažem v odboru Envi. In ker eh, nekdanja predsednica Adina Valan kandidira za predsednico odbora ITRE, so me naprosili, da prevzamem vodstvo te seje. Lepo pozdravljam vse skupaj. Moji zapiski so v nemščini, tako da bom eh, govoril nemško. kolegi in kolegice. Uradno odpiram sejo. Namen današnje seje je izvoliti predsednika odbora za okolje, javno zdravje in prehrano. Prav tako moramo izvoliti štiri podpredsednike. Najprej moramo ugotoviti, kdo je upravičen do glasovanja, sicer gre za izvoljene polne, polnopravne člane tega odbora. Potem pa so z nami še štiri kolegi, ki so polni, polnopravni člani, ampak niso prisotni, zato so poslali namestnike. Na mesto Andreja Glüka je tukaj prisotna Ulrike Müller, skupina EKR je sporočila, da bo na mesto roba Rukena glasovala Dejs Mrdel. In uh, nepovezani poslanci so sporočili dve spremembi. Na mesto Jamesa Aleksandra Lenslija bo glasoval Pier Nikola Pedicini. Na mesto Kristine Sailor Jordan, pa bo glasoval gospod Puk. Zanima me, če je kakšen, če je še kakšen izmed polnopravnih članov odsoten in bi želel njegov namestnik glasovati na mesto njega ali nje. Tukaj sem dobil sporočilo. vendar pa drugih namestnikov ni. Tako da so do glasovanja upravičeni polnopravni člani in pa štiri nadomestni člani. Sedaj moramo preveriti še to, ali je izpolnen kvorum za glasovanje, morajo biti, pris, mora biti, biti prisotnih 19 poslancev, četrtina članov. Če se zazremo v dvorano, vidim, da je ta pogoj izpolnjen. Tako da vas sedaj sprašujem, ali obstaja kakšen kandidat za predsednika odbora. Kandidata lahko nominira politična skupina ali pa 20 poslancev. Torej, ali imate kakšen predlog za predsednika odbora za okolje? Nils Torvalds. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skušal bom govoriti nemško, zato da me bo predsedujoči razumel, kajti angliščina je zelo težka v imenu politične skupine Renew Europe predlagam Paskalja Kofija. Hvala lepa. Um, zahteva je bila podana v imenu politične skupine, tako da je pogoj izpolnjen. Kandidata sprašujem, ali se strinja svojo kandidaturo. Da, Potem pa imamo še uh, pripombo Mirjam Dalje v imenu skupine SD. To nima nič opraviti z nominacijo. Omenili ste na domestne člane. Želim vas obvestiti, da bo Marija Arena nadomestila Rovano Plamp, ki je polnopravna članica, kajti ona je pozabila glasovalno kartico. Prosim, da to upoštevate. Okay. We will take that into account. Uh, I continue again in, in German. Dobro, bomo to upoštevali. Nadaljujem v nemščini. Kandidat je polnopravni član odbora. Pogoj je torej izpolnjen. Zanima me, ali je podal izjavo o finančnih interesih in pa izjavo v zvezi z kodeksom primernega vedenja za evropske poslance. Sekretarjat je sporočil, da sta bili oddani obe izjavi, tako da lahko preidemo na glasovanje. V vsakem primeru moramo preveriti elektronski sistem glasovanja. To že poznate iz eh, plenarnega zasedanja prejšnji teden. Sedaj bomo organizirali Torej, sedaj bomo preverili, ali glasovalni, glasovalne naprave resnično delujejo. Prosim, da oddate svoj glas. So, warten, bis, bis die... Počakali bomo minuto. So, put your card into the machine. Prosim, da vstavite kartico v napravo. Sicer ne bomo mogli začeti z postopkom glasovanja. Ja, ja. Ja, <laughs> okay. Uh, Dobro. Konec glasovanja. Ne vidim rezultata, ampak sekretarjat mi sporoča, da naprave delujejo. Naslednjič bom bolj pozoren, no, ampak tokrat je šlo samo za test. Sedaj moram pojasniti, kako bomo glasovali če vsaj petina poslancev ustraja pri tajnem glasovanju, bomo tajno glasovali, sicer pa lahko kandidata potrdimo z aklamacijo. Ali kdo zahteva tajno glasovanje? Ne. Potem prosim, da Paskala Konfana potrdimo z aklamacijo. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch hvala in čestitamo Paskal k izvolitvi. Eh, predsednik bo kar začel z delom, jaz se bom vrnil na svoj sedež in vabim Paskala, da prevzame vodenje seje. Well, thank you very much. Najlepša hvala za izkazano zaupanje. Hvala, da ste mi zaupali vlogo predsednika tega odbora. Samo nekaj besed, ker nas preganja čas prvo sporočilo. Ta odbor je prvič eh, v zgodovini parlamenta največji odbor. No, to je simbolične narave, ampak v politiki so simboli pomembni, kakor veste. Mislim, da to kaže na to, kako resno Evropski parlament eh, jemlje vprašanje podnebja, varovanja okolja, zaščite potrošnikov in tako naprej. Glede na nujnost ukrepanja, se mi to zdi primerno. To je torej prvo simbolno sporočilo, ki ga moramo poslati tudi v medije. Ta odbor je torej prvič eh, največji odbor v Evropskem parlamentu. In pa drugo sporočilo. um, ustrajal bom pri tem, da ni vzhodne Evrope in zahodne Evrope, ko gre za tranzicijo. Mi moramo poskrbeti za oglično neutralnost celotnega kontinenta. Naša izhodišča so različna, ampak eh, morali bi do leta 2050 doseči cilj oglične neutralnosti. Naš cilj je, da noben teritorij, nobena socialna skupina tukaj ne zaostane. To je sporočilo, ki sem vam ga želel predati, kajti to je del samega DNA-ja Evropskega parlamenta. In pa še zadnje sporočilo. Želim si, da bi prevzeli vodilno vlogo, vodilno vlogo v Evropskem parlamentu, vodilno vlogo v, med evropskimi institucijami. Zagotoviti moramo, da bo raven naših ambicij primerna. To pomeni, da kompromisi niso dovolj. Odbor mora vedeti, kaj je potrebno, ko gre za boj proti podnebnim spremembam, boj proti izgubi biotske raznovrstnosti, boj za varno prehrano in tako naprej. Vem, da ne glede na to, kateri skupini pripadete, je to naša skupna zaveza. Mladi ljudje zrejo k nam in moramo izpolniti njihova pričakovanja. Hvala vam. To so bila torej moja kratka sporočila. Sedaj pa se vrnemo k uradnem postopku glasovanja. No in glede na to, da je Peter govoril nemško, bom sam govoril francosko. Euh, non, non, ça c'est bon, c'est parfait. Alors on va. Torej, prehajamo k izvolitvi podpredsednikov. Najprej bomo seveda izvolili prvega podpredsednika. Najprej moramo preveriti, ali je prišlo morda do kakšne spremembe glede glasovanja. Margaret? Ne bom govorila po dansko, ampak bom lepo govorila kar v angleščini, čeprav bi lahko govorila dansko. Hvala lepa, Paskal, za predlagano sodelovanje. Seveda se zeleni tega veselimo, za mesto prvega podpredsednika pa zeleni predlagamo kolega Eichhauta. No, kolikor razumem, kolega soglaša s to kandidaturo. Yeah. So, I will get back to you in a second. Čez sekundo se vrnem k temu. Kar zadeva glasovalni seznam, ni nobenih sprememb, iste osebe glasujejo, še vedno smo sklepčni. Zdaj pa sprašujem, če imamo kandidate. Še enkrat, Margaret. Ja, oprostite, nisem vas dovolj eh, <laughs> pozorno poslušala. Oh, <laughs> Obljubim, da se ne bom maščevala. Torej, čestitke in ponavljam, da se veselimo sodelovanja v odboru, imamo velika pričakovanja. To mora postati glavna vprašanja za Evropski parlament in za preostalo Evropsko unijo predlagam Basa Ajkauta za prvega podpredsednika odbora. Do we, do we Imamo še kakšen drug predlog? Kakšnega drugega kandidata ali kandidatko? Kot kaže ne, če nihče ne zahteva tajnega glasovanja, potem lahko nadaljujemo z glasovanjem z aklamacijo in s tem tudi izvolimo na mesto prvega podpredsednika gospoda Basa Eichhauta. Bas bi se mi pridružil tu za predsedniško mizo, prosim. Okay, so with no surprise we are going to move to Nobeno presenečenje ni, da bomo prišli na glasovanje o drugem podpredsedniku tega odbora. Še enkrat preverjamo sklepčnost, ali je prišlo do kakšne spremembe, morda tudi pri osebah, ki glasujejo. Sklepčnost je, kot kaže, tudi zagotovljena, zato zdaj sprašujem skupine, če bi predstavile kakšnega kandidata. Thank you. First of all, congratulations on your new najprej čestitke, ki z volitvi veselimo se že sodelovanja. Skupina SD bi predlagala seba Dansa za drugega podpredsednika tega odbora. Hvala za izraženo navdušenje. Zanima me, če obstaja morda še kakšen kandidat ali kandidatka. Dobro, ni drugih kandidatov, želi kdo, da glasujemo elektronsko? Tudi ne, torej lahko kolega izvolimo z aklamacijo. Kolega tudi prosim, da se nam pridruži za predsedniško mizo. So, we're going to move now. Prehajamo na izvolitev tretjega podpredsednika odbora. Sklepčnost je še vedno zagotovljena, glasujete isti. Skupine, koga bi predlagali Peter, v imenu skupine ELS predlagam kolega Kristjana Buzoja, On je zelo izkušen član tega odbora, je doktor in pravnik. V preteklosti je upravil izjemno veliko dobrega dela, zato bi ga mi imenovali na mesto tretjega podpredsednika. Še kakšen kandidat? Yeah, side, like propose... Jaz bi predlagala Ivana Viliborja Simčiča, ki je bil predsednik odbora za zaščito okolja na Hrvaškem. Tako da predlagam njega za mesto tretjega podpredsednika. Hvala lepa. Še kakšen kandidat? Preveriti moramo, kako glasujemo v tem primeru. Preveriti moramo najprej, ali kandidata podpira bodi si politična skupina, a bodi si vsaj štirje člani. Se pravi, potrebujemo seznam štirih polnopravnih članov odbora, ki podpirajo drugega kandidata. Če bi lahko dvignili roke, prosim. Okay. Dobro, očitno vas je več kot zgolj štirje. Čaka nas elektronsko glasovanje ko gre za izvolitev tretjega podpredsednika. Je vais donc repasser en français. Euh, Prehajam nazaj na francoščino. Torej, prosim vas, da vzamete svoje glasovalne kartice. Imam pa še osebno prošnjo, svojo kartico sem pozabil za svojim glasovalnim aparatom. No, to pa je solidarnost v skupini Renew. Hvala, da ste mi prinesli kartico. Torej, predlagam, da glasujemo po abecednem vrstnem redu, tako da če boste glasovali za gospoda Buzoja, pritisnite zeleni gumb, če glasujete za gospoda Simčiča, pa pritisnite na rdeč gumb. Gumb na levi za prvega kandidata, gumb na desni za drugega kandidata. Lahko začnemo z glasovanjem.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 la totalité. Donc, Mr. Bouzo... Gospod Buzoj je dobil 58 glasov in gospod Simčič 15 od skupno 74 glasov. Gospod Buzoj bi se nam prosim pridružili za predsedniško mizo. Uh, Prehajamo na glasovanje o zadnjem, petem podpredsedniku. Veste, kakšna so pravila? Zagotoviti moramo uravnoteženost med spoloma. Eden od naših članov je zapustil dvorano, Katrin že bo lahko nadomestil tega člana, ki je zapustil dvorano, če se strinjate. Dobro, začnimo torej s formalnim postopkom. Ko gre za seznam glasujočih, je prišlo še do kakšne zamenjave, razen pri skupini Renew? Ne. Zanima me, če bi skupine želele predstaviti kakšnega kandidata za mesto petega podpredsednika. Hvala, gospod predsednik. Najprej čestitke vsem izvoljenim. Želimo ohraniti ravnotežje med spoloma, zato bi predlagali za četrto podpredsednico gospod Hazekamp. Zelo sposobno žensko. Hvala lepa, še kakšen kandidat? Okay, so I just as a reminder. Mimo grede, verjetno veste, kakšno je pravilo. Enakopravnost med spoloma mora biti zagotovljena, potrebujemo vsaj eno žensko ali pa vsaj enega moškega, če preostali člani predsedstva predstavljajo nasprotni spol ni nobenega drugega kandidata, potem vas lahko formalno pozovem, da izvolimo petega podpredsednika z aklamacijo. Merci beaucoup, vous pouvez... Najlepša eh, hvala. Zdaj lahko fotografirate celotno predsedstvo. Mi pa se ponovno sestanemo in sicer na prvi formalni seji 22. julija. Se vidimo takrat.